ki se je danes spremenil v studio. Pozdravljeni, pozdravljamo vas iz Brusla, konkretno iz sedeža Evropskega parlamenta, ki se je danes, kot vidite, spremenil v velik televizijski studio. Tukaj smo na volivni večer, ko evropejci volijo kandidate v ta parlament. In to poteka po vseh državah članicah Evropske unije. Danes pa bomo razpravljali o prihodnosti Evropske unije. O tem bomo spregovorili v različnih jezikih in to je tudi Evropska unija, to je del Evropske unije. Tukaj smo ljudje iz različnih držav in različnih kultur. In po zaslugi dobrega dela prevajalcev in tolmačev Evropskega parlamenta se lahko med sabo razumemo. Govorili bomo torej o prihodnosti Evrope. Kvo vadi se Evropa? Gangriš Evropa, tako je naslov tej razpravi. In govorili bomo o vprašanjih, ki so povezana z prihodnosti tega parlamenta, komisije in tudi Evrope. Ali ima prihodnost eh, Lizbonska pogodba, ali kriza ogroža Evropsko unijo, ali lahko Evropsko unijo gradimo z evroskeptičnimi vladami. Predstavil bom osebe, ki so tukaj z nami prvič Margot Wallström iz Švedske, ki je podpredsednica Evropske komisije in komisarka za institucionalne zadeve in komunikacijsko strategijo. Je ena odgovornih za to, da se evropejcem sporoča to, kaj je Evropska unija eh, in kako Evropska unija deluje. Pozdravljeni. Predstavljam vam gospoda Marija Sepija, ki je predsednik odbora za gospodarske in socialne zadeve, je italijan in zelo dobro pozna socialne pravice Eh, tudi v trenutni situaciji v evropskem gospodarstvu. Pozdravljeni. Na tretjem mestu pozdravljam tudi italijana Rikarda Perisiča, ki je član eh, eh, sveta za zunanje zadeve, bil je generalni direktor Evropske komisije in zelo dobro pozna industrijo. Pozdravljeni. Pozdravljamo tudi Joseja Mario Casado Raigona, ki prihaja z Univerze v Kordobi, je vodja organizacije Jean Monnet in zelo dobro pozna izgradnjo monetarne unije v Evropi. Z nami pa je tudi Richard Sinot, ki je profesor iz Univerze v Dublinu, zelo dobro pozna evropsko javno mnenje in eurobarometer ter politično kulturo. Pozdravljeni. Z nami je tudi Kristina Siganidu, ki je grška novinarka, prihaja iz televizije e RT, torej ERT3. Z nami pa je tudi Dominika in to bom poskušal pravilno izgovoriti. Ščolkovska, bolj ali manj, mi je to uspelo. Prihaja pa z časopisa Gazeta Viborča, ki je eden najprestižnejših časopisov ne samo na Polskem, ampak v celotni Evropski uniji. Pozdravljeni. Z nami je Margot Wallstrom in ena od skrbi, ki obstajajo pri teh volitvah, je tudi skrb glede volivne udeležbe. Ne vem, ali imate kakšne občutke, kako je bilo z volivno udeležbo na teh volitvah. Uh, Zdi se, da imamo mešano sliko. V nekaterih, v majhni peščici držav članic se je volina doležba povišala, v večini držav članic je volilna udeležba približno enaka, kot je bila na prejšnjih volitvah, v nekaterih držav članicih pa je ta udeležba nižja. Veliko dejavnikov vpliva na rezultate in pa na volilno udeležbo. Iz raziskav eurobarometra je razvidno, koliko Evrope zaznavajo državljani v politika, ki se tvorijo v Evropi, glede na to se volici odločajo glede svojih političnih odločitev in o tem, ali spovoliti. Je lahko to problem za evropsko prihodnost, ko bo parlament imel več pristojnosti? Eh, namreč to, da bomo imeli nizko udeležbo, ali to lahko zmanjša pristojnosti parlamenta oziroma kredibilnost? Seveda si želimo visoke volilne udeležbe, kajti to bi povečalo legitimnost Evropskega parlamenta in legitimnost izvoljenih posameznikov. Enako je kot v nacionalnih parlamentih. Ne moremo reči, da na določeni stopni parlament več nima legitimnosti, demokracija ni neka statična zadeva, je nekaj, kar se razvija in zato si moramo prizadevati za to, da smo prisotni v nacionalnih politikah, v nacionalni politični kulturi in s takšnim delom moramo nadaljevati. To so tudi volitve, kjer posamezniki pomenijo veliko več eh, kot pa na nacionalnih volitvah. Pogosto se ljudje odločajo za prav določenega posameznika, določenega kandidata in tudi nekaj, kar vpliva na volitve. Ja, Omenili ste Eurobarometer, gospod Sinoc se spozna na to in je prosil za besedo, izvolite. Strinjam se z Margot Wallström, zelo pomembno je, da se prizadevamo dvigniti volilno udeležbo v Evropski uniji, trenutno je ta pod 50 odstotkov in strinjam se s tem, kar je povedala Margot Wallström. V treh državah članicah se je volilna udeležba zni, eh, zvišala, v številnih pa znižala. Na Danskem se, se je zvišala, saj je istočasno potekal pomemben referendum. In uh, v določenih državah je zahtevan tudi določen odstotek uh, eh, voljivcev oziroma so te volitve v, obvezne, zato da so potem sploh legitimne. Uh, Torej, v treh držav članicah se je volilna udeležba zvišala, v štirih znižala, v ostalih državah pa je ostala volilna udeležba bolj ali manj enaka. In uh, zato obstajajo različni razlogi. Mislim, da imamo manjše tehnične težave z zvokom. Eh, razumemo se lahko samo takrat, ko imamo vklopljen mikrofon, gospod Sinot. Ali naj začnemo začetka? Da, prosim. May the question just... Torej, prosim, da me še enkrat eh, osvežite spomin za vprašanjem. Barometru. Govorili ste o eurobarometru in o problemih, s katerimi se lahko soočamo. With, uh, with, uh, very... Da, torej, v glavnem sem se strinjal s komisarko Valstromovo, ki je govorila o pomembnosti volilne udeležbe. Ker je volilna udeležba tako nizka, torej pod 50 odstotkov, torej manj kot 50 ali 40 odstotkov, odvisno od tega, kako jo merimo. In to je resen problem. Če bi narisali graf volilne udeležbe, se lahko opažamo, da premica gre na vzdolj, volilna udeležba se je nižala skozi zadnje volitve oziroma pretekle volitve. In uh, verjetno bomo enako ugotovili tudi po rezultatih, ki bomo dobili po volilnih dnevih. V treh državah se je volilna udeležba zvišala. Ena izmed teh držav je bila uh, Danska, kjer je potekal tudi pomemben nacionalni referendum in to je poskrbelo za dodatne oziroma za zvišanje volilne udeležbe, saj je velik, velik odstotek um, elektorata podprl refera, uh, referendum. Torej, gre za vprašanje, kako mobilizirati elektorat, kako mu predočiti, kako pomembna je vloga parlamenta, kako pomembna je vloga tudi sveta, soodločanja in tako naprej. Uh, moramo se vprašati, zakaj je volilna odeležba tako nizka in iz raziskav izhaja, da zato obstajata predvsem dva dejavnika. Eden izmed dejavnikov je olajšava možnosti voljenja. Morda ni dobro, da volitve potekajo naprimer ob sončnem vikendu junija, saj so ljudje že na počitnicah in so odsotni to je nek praktični vidik. Predvsem pa je ključnega pomena, da mobiliziramo elektorat, da jih prepričamo, da naj gredo na volitve za Evropski parlament in kako to narediti je veliko vprašanje. Eh, Obstajajo države, eh, kjer je cel dan deževalo. Tukaj v Belgiji je deževalo, vsaj popovdne in tudi v Španiji mislim, da je eh, deževalo v nekaterih predeljih. Gospod Kasado bi morda s premembo dneva lahko kaj dosegli. Težko je predvideti meteorološke, eh, meteorološki položaj in situacijo na dolgi rok, ampak mislim, da je tu povezanih več dejavnikov. Več dejavnikov vpliva na ta proces, ki se vleče že od leta 1979, enako je bilo leta 2004 in danes je rezultat podoben. Mislim, da to ne sme ljudem vzeti poguma prihodnost Evrope in upanje ter sanje, ki jih imamo povezane z Evropsko unijo, to moramo vse okrepiti. In zato je treba ljudem sporočati o Evropi, jo približati ljudem. O Evropi lahko učimo, lahko razlagamo in jo približamo državljanom, tako da bodo nekako bolj odgovorni za njo. In pomembno je, da se razpravlja o tem. Pomembno je, da govorimo o tem tudi pred sprejetjem Lizbonske pogodbe, ki, kot vemo, bo okrepila vlogo Evropskega parlamenta. In tukaj povezana tudi Evropska ustava. To bo imelo velik pomen za prihodnost. Gospod Sepi, če bi imeli bolj močne evropske institucije z več pristojnosti, z več moči, ali bi jih evropejci občutili kot eh, bolj eh, bližne? Mislim, da te težave niso logistične narave. Torej, ni to odvisno od datuma, kdaj imamo volitve. Gre za vprašanje politične narave. Danes, ko sem šel voliti, sem se vprašal, zakaj pa bi pravzaprav sploh moral voliti in obstaja tudi veliko ovir. Ena izmed teh so vlade, ki vedno znova pravijo, da je Evropa kriva za to in to, to je težava Evrope in to ni naša lastna nesposobnost kot vlade. Potem pa, kar se predvolilnega boja tiče, sploh nismo imeli evropskega predvolilnega boja. Imeli smo 27 različnih nacionalnih predvolilnih bojev. Samo ob robu je šlo za evropske teme, predvsem pa je šlo za nacionalne. Kar se ekosoka tiče, smo ugotovili, da smo vodili velikokrat razprave o tem. Velikokrat govorimo o razmerih med opozicijo in večino in govorimo tudi o opozicijah, opoziciji znotraj Evrope med različnimi večinami. Dobro, morda smo mi imeli prav posebni predvoljeni boj, drugačen kot v drugih državah članicah, vendar pa lahko vzamemo za primer tudi Belgijo, kjer vedno obstaja težava med etničnimi skupinami, potem imamo naprimer Irsko, tudi tam gre vedno za splošna vprašanja, ali si želimo več regulacije ali manj. Torej, prava ovira je pravzaprav ta. In mislim, da je tudi gospa Wallström spregovorila o tem, Evropa ima nekakšno birokratsko podobo, podobo institucije, ki je oddaljena od državljanov. In tukaj se moramo vprašati, kako bi lahko državljana spodbudili k temu, da bi šel na volitve. Ali mu lahko jasno povemo, da ima globalizacija pomen in da je pomembno v to vključiti tudi socialni vidik. Ne želim biti pesimističen, želim pa povedati, da so rezultati v grobem takšni kot pri zadnjih volitvah. Za Evropski parlament pa je bila to velika priložnost profilirati se in to bi bilo dobro, če bi parlament sledil nekaterim smernicam, če bi z Lizbonom, ko bomo dobili več pristojnosti, doživeli tudi več legitimnosti. Se, Laura, like ura bo k malu devet, ko se bodo vključili tudi predstavniki televizije ERT T3. Kristina, zdaj si ti na vrsti, da postaviš vprašanje našim gostom. Izvoli. Gospod Sinot, kaj menite, ali, bo, ali obstaja srečen konec za Lizbonsko pogodbo? Ah, Oprostite, Nisem slišal prevoda. Ali lahko še enkrat postavite vprašanje? Da, ali mislite, da bo dogodivščena z izbonsko pogodbo imela srečen konec? Vsi pokazatelji kažejo na to, da ja, obstaja stabilna podpora, več kot 60 odstotna, če si ogledamo zadnje javnomnenske raziskave in če to primerjamo za situacijo februarja na Irskem deloma so potekala uspešna pogajanja med irsko vlado in uh, njihovimi kolegi v Evropskem parlamentu. Ta pogajanja se bodo končala šele tega meseca, vendar pa so vseeno bila zelo pomembna. Z referendumi je tudi tako, da so nekakšen učni proces, referendum ljudje volijo na referendumih, na to o tem ponovno razmislijo in se morda naslednjič odločijo drugače. Še nekaj, kar bi lahko eh, ogrozilo vprašanje srečnega konca, pa je vprašanje, kaj se bo zgodilo v Veliki Britaniji. Če naj postavim še eno vprašanje. Predstavljajte si, Irci glasujejo za, potem tudi Čehiji podprejo Lizbonsko pogodbo, na koncu pa David Cameron zastavi zadnjo preprijeko. Odvisno je od eh, vrstnega reda. Če bo šlo po naslednjem vrstnem redu, da bodo Irci glasovali da, eh, Čehi ratificirali in tako naprej, bodo Britanci odvisni sami od sebe. Vendar pa, če bo prišlo do hitre zamenjave moči v Veliki Britaniji in če bo David Cameron hitro postal premijer, če se bo izrazil proti Lizbonski pogodbi, še preden bodo Irci imeli priložnost za glasovanje, potem pa bi to lahko imelo resne posledice. Irci bi na to rekli, tega ne podpirajo niti Britanci, torej zakaj bi to podprli mi, to ni naša odgovornost. In kot posledica neratifikacije strani Britanije bi lahko dobili negativen rezultat tudi na Irskem. Lahko pa bi imelo to tudi nasproten učinek, torej bi se Irci odločili drugače kot Britanci. In še vprašanje za komisarko. Ali mislite, da mora glasovanje o novem predsedniku komisije potekati po irskem referendumu, kako je to predlagal predsednik Sarkozy? Mislim, da je to vprašanje, o katerem se bodo morali pogovarjati voditelji na junijskem Evropskem svetu. Takrat se, bomo, se bodo morali odločiti o zaporedju dogodkov. Tukaj ne morem špekulirati v tem trenutku. Sado. In gospod Kasado, ali menite, da bi socialisti morali predlagati še enega kandidata za uh, predsednika? <clears throat> Nisem strokovnjak za politične teme ampak svojega akademskega stališča se mi zdi, da bi to bilo normalno. Zdi se mi, no? treba je ustvariti ravnotežje med političnimi in parlamentarnimi skupinami, ki v končni fazi predstavljajo uh, celo maurico evropskih parlamentov in potrebujemo neka pogajanja, ki bodo prinesla do kakšne spremembe, do nasprotnega predloga. Ta podpora je vse presenetila, to je bilo jasno. In pomembna je izjava o tej temi. Oil. Bi lahko vlade kot španska vlada Eh, podprle tudi trenutnega predsednika komisije, čeprav je iz druge stranke. Evropska politika nam tudi daje tukaj nekaj teže. Nič ni nemogoče. Res, nič ni nemogoče. Dominika, izvoli. Uh, Glede na zadnje mesece med krizo se je veliko ljudi pritoževalo, da Evropa ne počne dovolj za omejitev krize. Vendar pa seveda Evropa nima dovolj sredstev na razpolago. Komisarka, bi lahko morda vi povedali kaj več? Menite morda, da bi Evropska komisija in Evropski parlament morali imeti več pooblastil, več sredstev, da bi lahko ukrepali v takšnih razmerah? To ima To je odvisno od tega, ali bo ratificirana Lizbonska pogodba. Se vpliva tudi na porazdelitev pristojnosti med eh, evropskimi institucijami in odloča o pristojnosti Evropske unije. Pogosto gre za vprašanje, kdo predstavlja Evropsko unijo, torej ali imamo določeno osebo in določen glas, ki govori v imenu Evropske unije tudi na mednarodni sceni. Zato smo se zauzemali v komisiji že odkar se je začela sedanja kriza. Barozova komisija se je zelo hitro odzvala in eh, je skušala identificirati, kaj je evropski interes, kako lahko zagotovimo, da lahko sodelujemo, da smo lahko partnerji pri premagovanju krize. Vedno znova se bomo morali ukvarjati z naslednjim vprašanjem, ali lahko naredimo več, ali smo lahko bolj učinkoviti, saj na ta način bomo dobili več legitimnosti tudi v očeh voljivcev, če bomo dokazali, da, lahko, da se lahko borimo za krizo in da se lahko odzivamo na resne politične izzive, ki so pred nami. In to moramo narediti tudi na pravilen način. Se pravi, veliko. Lekci smo se naučili, veliko sporočil smo dobili. In ta so naslednja. Ne smemo se bati politične konfrontacije. Tudi potem nas bodo sodili voljivci. Potem, kar se tiče držav, držav članic, naj zagotovijo, da v domačih razpravah obstaja tudi evropska perspektiva. Ni dobro, da imajo države članice samo. Uh, da so v spredju samo nacionalne teme, ko gre za evropske volitve. In naslednje sporočilo je, da mora tudi komisija vsem prisluhniti in sodelovati za svojimi partnerji. In pa potem ne nazadnje, ženske. Ženske morajo biti bolj zastopane na vidnih mestih od sedaj naprej. That, uh... Ena od težav je ta, da ljudje in vlade po EU pravijo, da si želimo močnejše institucije, želimo si, da bi storile več, vendar pa v bistvu jim ne želijo dati teh pooblastil, kajti tako bi se potem odrekli svojim lastnim. Profesor Perisič, ali menite, da so evropejci pripravljeni predati več pooblastil EU? Evropejci nikoli niso imeli priložnosti, da bi resnično razumeli to vprašanje, kajti pravzaprav vedo samo to, kar jim povedo vlade. In te jim povedo to, da je Brusel slab. Razen, če se pretvarjajo, da je to, kar je storil Brusel, nekaj, kar so storili sami in potem to prikažejo v pozitivni luči. Večina vlad si ne želi dati več pooblastil institucijam, kaj ti želijo jih obdržati same. Pripravljeni so to storiti le, če je lahko jasno prikazano, da je to edina možna pot. To je vedno bilo tako. Takšna je vloga evropskih institucij, takšna je vloga komisije in parlamenta, da bi se zauzela za to. Žal mi je za komisarko Wallström, vendar pa v zadnji krizi komisije ni bilo videti. Edina institucija, ki je izšla iz tega v dobre luči je Evropska centralna banka. Parlament se je bližal volitvam, komisija je bila ohromljena in si ni drznila govoriti. Edina stvar, ki smo jo lahko videli, je bila Evropska centralna banka. In vlade so nam dejale, da lahko krizo prebrodijo tako, da stvari usklajujejo. Vendar pa jasno, da to ne gre. Nikoli pa ni bilo to jasno razloženo javnosti. Strinjam se z Marijom Sepjem. Kampanjo so vodile vlade na nacionalnih podlagah. Vendar pa še ena slabost je bila, so bile tako imenovane evropske politične stranke, ki pravzaprav ne obstajajo. Imele so čudovito priložnost, da bi naslednje imenovanje naslednjega predsednika Evropske komisije postalo politično vprašanje, pa jim to ni uspelo. Nimamo evropskih političnih strank, obstajajo samo, ko odločajo o tem, kako bodo razdelile položaje v Evropskem parlamentu. Med kampanjo pa vidimo samo nacionalne stranke in vidimo kampanjo, ki temelji na nacionalnih vprašanjih. In to je velika zamojena priložnost. Rezultat tega je, da razen nizke volilne udeležbe je tisto, kar bomo videli kot posledico teh volitev, to, da bodo ekstremisti in populisti dobili več glasov, tako na desnici kot na levici. In to je zelo zaskrbljujoč znak, ne samo za Evropo samo, ampak tudi za stanje demokracije v vseh v naših državah. Uh, Ekstremna desnica se zdi po prvih rezultatih, da so se dobro odrezali. Profesor Sinatani, menite, da je to trend v Evropi in da je to nekaj, kar bi nas moralo skrbeti, da se včasih krize pojavi več nacionalizma? Del tega, kar se dogaja, je naslednje. Prvi velik dosežek Evropske unije je bil notranji trg. In uh, to je bilo relativno enostavno doseči dobro, bilo je potrebno veliko truda in pobud, ampak eh, obstajalo je strinjanje tega, glede tega, da je notranji trg pomemben. Obstajajo pa druga, bolj zapletena vprašanja. Gre za vprašanje priseljevanja, vprašanje pluralizma in tako naprej. Te, ta vprašanja so veliko bolj občutljiva. In v času krize se državljani lahko odzovejo na ta način, da podprejo ekstremistične stranke. Edina rešitev je tukaj razumna razprava med glavnimi večjimi strankami. In tukaj je potrebno priznati, da so v tem pogledu evropske stranke šipke. Težko je predvideti, kako se boriti proti temu problemu. Potreben je proces politizacije razprave in potrebna je ne le razprava v parlamentu, ampak tudi vključenost parlamenta v druge institucije. Potrebujemo proces izgradnje koalicije tako med strankami, kakor tudi med institucijami. Lizbonska pogodba prav tako ne bo rešila vseh problemov, saj predvideva manjše spremembe, tako majhne, da so danci menili, da sploh ni potrebno glasovati o teh spremembah. Lizbonska pogodba torej ne bo rešila vseh problemov in uh, razen Lizbonske pogodbe ne vidim nobenih možnosti za večje ustavne spremembe in tukaj obstajajo problemi. Nekaj ljudi je prosilo za besedo, gospod Perisič in gospod eh, Sepi. Uh, če govorimo o evropskih političnih strankah. Tukaj obstaja gibanje, ki je nastalo na Irskem z eh, pojavom Libertas. Iz tega naj bi zdaj nastal vse evropski pojav, ampak ne v korist eh, izgradnje Evrope. Kaže pa, da se protievropejci bolje organizirajo, bolje kot proevropejci. Ne vem, ali gospod Sepi uh, Ali kdo drug lahko to komentira? Eh, la, eh, la creazione del mercato unico. Da, rad bi povedal, da je seveda odločilnega pomena bil skupni trg. In to je bila zelo zahtevna naloga ustvariti skupni trg. Prav tako imamo sedaj še tudi kar nekaj precej napornih nalog, tudi ustava in sedaj Lizbonska pogodba. Ampak kakorkoli že, ta pogodba vsebuje sestavine, ki pomenijo tudi več dinamike za nacionalno vodenje v Evropi. Tukaj imamo precej napredka, gre za predsedstvo Evrope, imeli bomo predsednika Evropskega sveta za dve leti in pol in gotovo, prišlo je do nekaj zamud, vendar pa težava pri pogodbi je, da je ne razumemo prav, ker je preveč zapletena, preveč razdrobljena in je pač nihče ne more prav prebrati. Gre za tudi listino o temeljnih pravicah in če imamo sedaj to zapisano dodano k pogodbi samo kot protokol, potem moramo reči, da to ni dovolj. Gotovo se potem zavračajo tudi stvari, kot je rasizem, ksenofobija in tako dalje. Vendar pa naj povem še nekaj. Česar se bojim, morda ne toliko v političnem vidiku, temveč nekoliko drugače. Borim se, bojim se, da bomo spet prihajali do starih zamer, do sovraštva, do strahu pred drugačnim, da bo to spet prišlo na površje. Ne smemo se bati drugega, moramo se povezovati in zato moramo pomisliti na to, da velika večina javnega mnenja meni, da so to čustva, ki bi jih lahko prevzeli in sedaj moramo storiti kaj proti temu. Proti takim vidikom se je potrebno boriti to je potrebno storiti in združiti z evropskimi vrednotami. Gospod Perisič in potem vprašanje Kristine. Tukaj gre za zelo razširjeno navado, da rečemo, da je to, kar je bilo storjeno, bilo enostavno, vse, kar pa prihaja, je težavno, če ne že kar nemogoče. Ko smo podpisali rimsko pogodbo, So mnogi govorili, da carinske unije ne bo, ker je bilo to pretežavno. Potem je veliko ljudi reklo, da tudi skupnega trga ni možno doseči. In potem je veliko ljudi dejalo, da tudi Evrope ne bo. Sedaj pa pravimo, da je naslednja stvar nemogoča. Tako pa če, to je tipična evropska poteza. Relative. Korak, o katerih govorim, je od relativno soglasnega postopka vzpostavitve enotnega trga in politizacije. Torej, da se ljudje ne zavedajo vpliva na njihovo življenje, medtem ko se dogaja ta proces politizacije. To bi bilo res, če bi bilo tisto, kar bi bilo na mizah pred nami vzpostavitev federalne unije. To ni res sedaj imamo skupno valuto, evro to ni zelo pomembno politično vprašanje, vendar pa sedaj je to postalo in je velik uspeh. In potem še en primer nečesa, kar bi bilo nujno potrebno. Na zadnjem sestanku G20 v Londonu smo imeli dva američana, kitajca in deset evropejcev. To je groteskno. Nihče več nas ne jemlje resno. Nemogoče je, da Evropa sodeluje pri upravljanju novega globalnega sistema na način, kot je bil ta, da je bilo deset evropejcev na zočih. In nekatere evropske vlade pravijo, da morajo tam sodelovati, želijo biti tam in se lahko zgodi, da trenutni protagonizem skupine G20 ogroža, ogrozi politično težo Evrope. Moram reči, da je politični spomin zelo kratek. Lahko mislite, kar želite o ambicijah, o predlogih komisije, vendar pa edina institucija, ki je vse čas branila evropske interese in ki je želela določiti, kaj lahko naredimo skupaj, zato da bi se borili proti krizi, ta institucija je bila komisija. Prvi smo skušali uveljaviti takšno perspektivo. Spomnite se, da so tudi velike države članice zanikale, da bi bilo potrebno poduzeti ukrepe na evropski ravni in na različnih stopnjah razvoja krize so te države uvedle protekcionistične ukrepe. In uh, tukaj je komisija odigrala svojo ulogo. Lahko imate različna stališča glede tega, ampak sama želim eh, braniti ulogo komisije. Prav tako smo zagotovili naše mesto v srečanjih G8, v srečanjih G20 in tako naprej, zato da bi lahko komisija govorila v imenu Evrope. In to je pomembno za prihodnost. Ne smemo biti cinični. Veliko stvari smo naredili, na katere smo lahko ponosne. In eh, ta komisija je omogočila tudi to, da lahko imamo evropske politične ustanove, politične sklade, ki so prav tako olajšale politično razpravo. Moramo pa imeti tudi vse evropske stranke, moramo zagotoviti, da bo evropska perspektiva prisotna v domačih razpravah v državah članicah in moramo vključiti tudi nacionalne politične stranke. Če tega ne bomo dosegli, bomo še naprej težko mobilizirali voljivce. Besedo sem obljubil Kristini, ampak za besedo prosil tudi gospod Kasado. Potem pa Kristina. Sam mislim, da G20 ne zmanjšuje političnega vpliva Evrope, ampak zmanjšuje politični vpliv G8. To je um, drugi svetovni kontekst. Ne gre več za glavne vele sile plus Rusijo ampak gre tudi za nove vzhajajoče države, za um, države v razvoju. In to je nova resničnost v svetu, ki se kanalizira prek vrha G20. In Evropa mora imeti pomemben, pomembno vlogo tukaj. Nastopati pa mora z enim glasom vedno, ko se udeleži tega vrha. Velik je vpliv Kitajske eh, v Afriki, v Latinski Ameriki in Evropa mora na takih forumih nastopati z enim glasom. Enoten glas Evrope se bo okrepil tudi z Lizbonsko pogodbo in upamo, da bo ta pogodba prišla do konca, je potrebna. Ta uh, pogodba uh, ne gre za to, da bi nadomeščala Evropsko ustavo, ampak uh, za to, da se prilagodimo novi situaciji in Evropa ne more sodelovati v tej novi situaciji, če ne govori z enim glasom. Mm, zdaj bomo nadaljevali z razpravo. En podatek sem dobil, 43 odstotna volivna udeležba. Je to približno um, taka volivna udeležba, kot ste jo pričakovali? Torej, prva poročila so bila izredno pesimistična mediji so poročali, da so bile ocene še niže, kot pa sedaj objavljeni končni rezultat. In eh, predvidevali smo, da bomo dobili to mešano sliko. To pa pomeni, da se moramo naučiti veliko lekcij, veliko se mora naučiti tako komisija, kot tudi ostale institucije in moramo se naučiti, kako se bolje povezati z našimi voljivci. Gospod Sinot? Gospa komisarka, to ni mešana slika, to je slab rezultat. In uh, glede na večje prizadevanje, glede na večjo koordinacijo, glede na vse načrte komisije, pri politiki sporočanja, so rezultati še vedno slabi. In če so te številke prave, moramo nujno se vprašati, kako to številko zvišati, kaj je za to krivo. In eh, to bo vplivalo tudi na legitimnost parlamenta ne bomo mogli povezati tega, kar se dogaja v Štrasburgu in v Bruslu, z tem, kar se dogaja v posameznih državah. Kaj naj pričakujemo? Voljivci niso neumni. Imeli smo kampanjo, ki je bila popolnoma nacionalna. Kljub vsemu pa seveda ni šlo za nacionalno kampanjo, ne bi smela biti nacionalna kampanja. Ljudje so se odločili, da bodo glasovali po nacionalnih občutkih. V razpravi ni bilo Evrope. In sedaj, seveda ne smemo reči, da Evropski parlament ni legitimno telo. To je velika napaka. Tudi druge imamo primere, ko je odrežba niža od 50 odstotkov, naprimer kongres ZDA, pa je vseeno to telo z veliko legitimnosti. Sedaj, če imamo 43 odstotno volilno odrežbo, In če Evropski parlament želi uveljavljati svoja pooblastila, imajo za to so pravico in jim nihče ne uporeka legitimnosti. Morda bodo ljudje naslednjič zvišali volilno odrežbo, ker bodo videli, da Evropski parlament dobro počne stvari. Eh, Način, kako prepričati ljudje, da se udeležujejo volitev, je to, da jih vključimo v politično razpravo. Strinjam se tudi s tem, da ni pravilno, da volitve v Evropski parlament uh, tretiramo kot nekakšne drugorazredne volitve. To mora biti volitve, volitve, ki bodo pomembne zaradi samih sebe. To je seveda tudi zelo zanimivo. Prav, ta številka. Volina odrežba je nekoliko upadla, vendar pa je vse skupaj predvsem omejeno. Vse sem si predstavljal še slabše. Kakorkoli že, voljivce smo pozvali naj izvolijo evropske parlamentarce in sicer na podlagi nacionalnih vprašanj. In potem seveda nekateri eh, voljivci ne želijo sodelovati pri tem. Po mojem mnenju s tem tudi seveda ne naredijo usluge sami sebi, vendar pa dobro, ne želim biti pesimističen. Delam se skrbi, ko pomislim na prihodnost Evropskega parlamenta kajti parlament ima velika pooblastila, z Lizbonsko pogodbo bodo še večja, že sedaj pa so pooblastila velika. Vendar pa to razmerje med parlamentom in državljani, to je nekaj, kar je potrebno izboljšati. Če bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, bomo dali več pomena participativni demokraciji. Torej, udeležba bo pomembnejša. Tudi izven institucionalnih kanalov. Tako da bomo imeli več udeležbe civilne družbe pri blagostanju. Vse to bo pomembno. Vse to bo tisto, kar bo Evropskemu parlamentu lahko dalo novo legitimnost. Imamo tudi program za Evropo. To smo sprejeli tudi v Ekosoku. In lotili smo se 22 težav. Včasih je seveda težko se omejiti, kakorkoli že. Tukaj imamo tudi 170 konkretnih predlogov in to je tudi naša naloga, kajti kot ekonomsko-socialni odbor nam gre za to, da podpremo tudi ministerski svet da torej skušamo ta težišča, te ključne točke razviti skupaj z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. In potem bomo dali Evropskemu parlamentu nazaj tudi legitimnost. Seveda bo treba opraviti analizo za vsako državo posebej. Analizirali bomo vse te podatke, da bomo videli, kako eh, notranja politika vpliva na to. Imamo samo še nekaj minut in te bo izkoristila Kristina gospod Perisič, rada bi vas vprašala po paktu o stabilnosti. Ali menite, da ga je potrebno podpreti, torej pakt za stabilnost? Pod trenutnimi okoliščinami govorimo o tri odstotnem primankljaju kot najvišji stopni. In to se zdi nekoliko nemogoče v trenutnih razmerah, ko imamo po eni strani negativen razvoj krize, po drugi strani pa seveda tudi druge pritiske. Ali ne menite, da je pakt za stabilnost nekaj, kar ni več aktualno? Prosimo za zelo konkreten odgovor. Ne, mislim, da ni tako. Gospa Merkel je to čudovito povedala. Mislim, da je včeraj dejala, da bo najtežji trenutek tam, ko bomo išli iz krize. V tem trenutku ne moremo storiti nič drugega, pač moramo doseči večjo likvidnost za naša gospodarstva. Ko pa bo krize konec, se bomo vrnili k racionalnemu proračunskemu obnašanju in to bo zelo težano, vendar pa to bo potrebno storiti. Momento para. To bi bil trenutek, da odpremo da bi lahko odprli novo uh, razpravo. Mislim, da bi nam gospod Sep in gospod Kasado zagotovo povedala veliko o tem, ampak zmanjkalo nam je časa, nažalost, tura je že pol desetih, čas zelo hitro teče. Najlepša hvala, ker ste nas spremljali in se vidimo na naslednji razpravi.